pa bomo spremljali tudi glasovanje in podprli vašo resolucijo. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Šest predlogov za resolucijo smo prejeli ob zaključku razprave. Razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri ob 12. Sedaj pa nas čaka še ena točka. Skupina SD, ALDE in FED so podale izjavo za imenovanje kandidatov v parlamentarnih delegacijah in odborih. Če ne boste imeli kakršnih koli pripomb, potem bomo seznam imen vključili v zapisnik današnje seje.